mesta. In potem prehajamo na naslednjo točko in sicer uspešnemu podatkovno vodemo gospodarstvo naproti. Gospod Busek dobi besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, komisarji se ravno kar izmenjujejo. Velik eh, potencijal se skriva v podatkovno vodenem gospodarstvu. Evropska unija mora biti ambiciozna, voditi mora na področju masovnih podatkov, poleg tega pa mora imeti vodilno vlogo tudi pri eh, zaščiti naših vrednot. Tukaj gre predvsem za zasebnost in pa varstvo podatkov. Evropska unija si mora zastaviti ustrezen pravni ukvir, ki bo urejal to področje, ki bo zagotovil varstvo podatkov in pa tudi zasebnost. Potrebno je spodbuditi tudi zasebna vlaganja, tako v infrastrukturo, kakor tudi v raziskave in razvoj. Poleg tega je potrebno vzpostaviti pravo digitalno unijo z vsemi standardi, ki veljajo na eh, področju interakcije intelektualne lastnine in pa javnih podatkov. Vključiti je potrebno majhna in srednje velika podjetja in vključiti je potrebno družbo, tako da bo eh, domosovni podatki služili vsem. Pozivamo Evropsko komisijo in pa Evropski svet, da sprejmeta vse potrebne ukrepe, tako da bo Evropska unija prevzela vodilno vlogo na področju masovnih podatkov. Rad bi eh, se zahvalil gospe Kapel eh, za pomoč pri pripravi tega ustnega vprašanja in pa pri pripravi osnutka resolucije. Eh, naj dodam še, da nisem izpostavil zelo pomembne točke. Govorim o varstvu potrošnikov in o pravicah potrošnikov, ampak to je v pristojnosti odbora IMKO in zagotavo bo predsedujoča tega odbora o tem tudi spregovorila. Najlepša hvala. Much, uh, hvala lepa, gospod predsednik. Naslednja pa je na vrsti gospa Ford. Najlepša hvala. Digitalni svet ne pozna meja zastavlja pa številna vprašanja in zaradi tega moramo sodelovati znotraj Evrope in eh, tudi eh, z tretjimi državami. Na ta način bomo lahko zmanjšali stroške in okrepili konkurenčnost evropskega gospodarstva. Torej, to je ključ do gospodarskega razvoja in rasti. Ampak eh, podjetniško okolje mora biti dobro tako za podjetnike, kakor tudi za potrošnike uporaba osebnih eh, podatkov lahko da večjo moč eh, potrošnikom. Eh, prenos podatkov lahko pomaga podjetjem in jasna pravila lahko pritegnejo vlagatelje. Na tem področju, ki se hitro razvija, se zastavljajo številna vprašanja. Kako zagotoviti, da bomo sprejeli pravila, ki bodo tehnološko neutralna in ki ne bodo uspodbujala starih monopolov. Tukaj gre za novo generacijo eh, zdravil, za zmanjšanje obsega eh, smeti in odpadkov, za učinkovitejše storitve. Potrebujemo pametni okvir za to, da bomo imeli pametno tehnologijo. Torej, kaj Evropska komisija počne, da bi eh, omogočila izmenjavo podatkov in eh, da bi sprejela dobro podatkovno zakonodajo. Medtem, eh, ko se je Evropski parlament pogajal in ustvarjal nova pravila na tem področju, se je zaskrbljenost eh, izven tega bruselskega mehurčka le še krepila. Pomembno eh, je, kako se ta zakonodaja izvaja. Ne želimo prisilnega jopiča za prenos podatkov, hkrati pa želimo eh, varstvo osebnih podatkov. Torej potrebujemo jasne smernice, gospod komisar, in te smernice morajo biti učinkovite tako za podjetnike, kakor tudi za potrešnike potrošnike, za ponudnike storitev in tudi za znanstvenike, za raziskovalce eh, in eh, za akademski svet. Torej potrebujemo jasne smernice, potrebujemo jasen pravni okvir. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu komisije podpredsednik Ansip. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Najlepša hvala za vsa vprašanja, ki ste mi jih zastavili. O tem bomo danes razpravljali. Gre za vzpostavljanje pravih pogojev eh, za to, da bi Evropska unija popolnoma izkoristila potencijal podatkovno vodenega gospodarstva. Digitalno gospodarstvo v Evropi se hitro razvija in bo eh, kmalo doseglo 3 odstotka bruto družbenega proizvoda, namreč do leta 2020. Predstavljati mora temelje za celotno gospodarstvo vzpodbuja rast eh, in prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest. V okviru zadnje platforme je Evropska komisija skušala izboljšati razumevanje v zvezi z dostopom eh, do podatkov, v zvezi s prostim pretokom podatkov eh, in tako naprej. Evropska komisija Eh, bo pregledala obstoječe omejitve glede prostega protoka podatkov in eh, tudi ovire, eh, s katerimi se srečujejo podjetja pri uporabi in ponovni uporabi podatkov in pri izmenjavi neosebnih podatkov. Standardi in interoperabilnost so pri tem ključnega pomena. Evropska komisija pripravlja prednostne naloge za področje standardov in standardizacije. Na ta način eh, bomo lahko ustvarili tudi enotni digitalni trg, eh, kar pa zadeva računalništvo v oblaku, bo Evropska komisija uspodbujala računalništvo v oblaku na vseh področjih, za katera menimo, eh, da bi lahko na ta način postala bolj produktivna. Digitalni enotni trg predvideva tudi okrepitev javne uprave. Gre za uh, nov akcijski načrt. Na ta način želim uspodbuditi inovativne uh, pristope, ki bodo temeljili na sodelovanju. Izboljšati želim interoperabilnost in pa čezmejne čez digitalne storitve učinkovit pravni okvir, eh, ki bo zagotovil varstvo podatkov in eh, ki ga bodo dopolnila nova pravila glede kibernetske varnosti in varstva potrošnikov, bo eh, zagotovil bolj uspešno podatkovno vodeno gospodarstvo. Na ta način bomo lahko zagotovili enake priložnosti za podjetja, Eh, ki eh, tekmujejo znotraj Evropske unije. Majhna in srednje velika podjetja smo še prav posebej upoštevali pri pripravi tega predloga. Še prav posebej eh, v direktivi za varstvo osebnih podatkov. Evropska komisija je bila izjemno previdna, ne želimo, da bi se majhna in srednje velika podjetja v prihodnosti srečevala z še večjim upravnim bremenom. Zato smo zagotovili posebne pogoje za majhne in srednje velika podjetja, tem pa bo zagotovo koristil tudi pristop vsem na enem mestu na nacionalni ravni, ampak ne gre zgolj za podatke. Prave veščine so potrebne za ustrezno obdelavo podatkov in pa za ustvarjanje novih podjetij. Zato je Evropska komisija sprejela agendo eh, novih veščin, ki je del delovnega programa Evropske komisije. Na ta način eh, bi eh, radi kar najbolje izkoristili potencial, ki ga ponuja nova delovna mesta na področju digitalnega gospodarstva. Potem pa še podatkovno posredništvo. Evropska komisija natančno spremlja razvoj tega pojava v Evropi. Če želimo sprejeti uh, ustrezne smernice, potem moramo, najbolje, potem moramo najprej raz, bolje razumeti mehanizem, uh, mehanizem uh, trgovanja z podatki, kakor tudi učinek na tržno gospodarstvo. Še prav posebej se bomo posvetili preglednosti, odgovornosti in pa uh, nediskriminatornemu pristopu. Najlepša hvala. Ne. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Sedaj pa se pričenja razprava. Najprej gospod Boni za minuto in pol v imenu skupine ELS. Gospa eh, predsedojoča, gospod podpredsednik, kateri je cilj eh, podatkovno vodenega gospodarstva? Na ta način lahko dobimo učinkovitejše podatke in uporabniku bolj prijazne storitve podatkovno vodeno gospodarstvo, znanost, eh, algoritmi, eh, pametna mesta, eh, nova generacija zdravil, ki bo lahko spremenila moderno zdravstvo in pa podatkovno vodeno gospodarstvo za komunikacijo med roboti, računalniki in ljudmi. Vse to bo koristilo vsem, hkrati pa to predstavlja tudi najboljše zagotovilo za večjo konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij, za zmanjšanje stroškov. Kaj potrebujemo? Boljši pravni okvir. Potrebujemo nove tehnologije v povezavi z mehko zakonodajo. Potrebno je zagotoviti zasebnost, pa tudi varnost. Potrebno je omogočiti nove priložnosti in eh, rešiti težave, ki se pojavljajo v zvezi z lastništvom podatkov. Potrebno je zagotoviti raznolike podatke in jih uporabiti eh, v javne in trgovinske namene. Potrebujemo učinkovito infrastrukturo. Potrebujemo uh, dobro opremljene računalniške centre, razvoj eh, digitalnih veščin, eh, potrebujemo standardizirane rešitve in interoperabilne rešitve povsod po Evropi. Na ta način bo Evropa postala bolj konkurenčna. Ne smemo izgubljati eh, časa, zato čakamo na koherenten pristop Evropske komisije. Najlepša hvala. Eh, ne morem sprejeti modrega kartona iz iste poslanske skupine. Naslednja je na vrsti gospa Toja v imenu socialistov in demokratov za minuto in pol. Najlepša hvala. Naš cilj je, da vzpodbudimo rast evropskega gospodarstva, da evropsko gospodarstvo postane eh, konkurenčnejše. Eh, in to eh, predstavlja veliko priložnost. Zato potrebujemo evropsko strategijo za digitalno gospodarstvo. Eh, veliko eh, časa smo že zapravili. ZDA so daleč eh, pred nami, eh, zato moramo veliko nadoknaditi. Vemo, da Evropska unija ni ravno na prvem mestu, ko gre za digitalno gospodarstvo. Eh, potrebno je poskrbeti za boljšo izmenjavo podatkov, izkoristiti eh, digitalno podatkovno vodeno gospodarstvo za majhna in srednje velika podjetja in tako naprej. Ampak, če to želimo, potem potrebujemo tudi ustrezen proračun. Evropska unija mora gledati v prihodnost, braniti mora svoje vrednote in to odločno. Zato potrebujemo cilj, ki bo usmerjen v prihodnost, ki bo spodbujal inovacije in ki se bo znal soočati tudi z tveganji, ki jih predstavlja to eh, podatkovno vodeno gospodarstvo. Tukaj ne govorim zgolj o zasebnosti, eh, mogoče je to zelo pomembna točka varstva podatkov in pa uh, intelektualna lastnina, to sta seveda uh, pomembna pravna elementa ampak eh, opozorila bi rada tudi na razvoj demokracije. Gre za možno eh, kombinacijo podatkov in pa eh, za morebitno uporabo teh podatkov. To bi znalo biti zelo navarno, če ne bomo imeli natančnih pravil in na ta način bomo ogrozili tudi vrednote Evrope. Najlepša hvala, gospod Tošinovski, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, podpredsednik Evropske komisije. Strinjamo se, eh, da potrebujemo eh, dobro delujoče podatkovno vodeno gospodarstvo. Povečuje se obseg eh, podatkov in zaradi tega potrebujemo tudi boljšo infrastrukturo, ki bo ustrezala vsem varnostnim standardom. Potrebno je omogočiti hitrejši prenos podatkov vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na temeljne vidike tega sistema. V nasprotnem primeru ne bomo mogli obdelovati velike količine podatkov v kratkem času. Tukaj govorim tudi o računalništvu eh, v oblaku ali pa o superračunalniških eh, sistemih. Potrebujemo nov pristop, potrebujemo usporedno računalništvo, pa tudi nov matematični pristop. Eh, torej, ta infrastruktura je izjemno zapletena in zaradi tega mislim, da bi morali uporabiti vsa evropska sredstva, ki so nam na voljo in sicer učinkovito. Gospa Karas, za dve minuti. Najlepša hvala. Tako dolgo je trajalo, da se je ta resolucija znašla na plenarnem zasedanju, da smo že sprejeli poročilo o digitalnem enotnem trgu, kjer smo že jasno zapisali, kaj želimo eh, na področju eh, prenosa podatkov. Evropski parlament eh, želi izboljšati eh, pogoje eh, za podjetnike na področju podatkovno vodenega gospodarstva. Poleg tega smo pozvali Evropsko komisijo, da izvede pregleden, pregledno oceno podatkovno vodenega gospodarstva. Na ta način bo Evropska komisija lahko ugotovila, kaj potrebujemo, če želimo izboljšati pogoje za rast in inovacije. Poleg tega eh, se bomo tako lažje soočili z morebitnimi izzivi, kajti ključnega pomena je, da eh, zagotovimo učinkovito uporabo masovnih podatkov. To bi najbolj koristilo Evropi. Pri tem pa je pomembno zagotoviti varstvo podatkov in pa ustrezne veščine. Torej najprej varstvo podatkov. Okvir za varstvo podatkov bo kmalo sprejet in zato pričakujem, da bo Evropska komisija Eh, predstavila pobudo za prosti pretok podatkov, kajti omejitve eh, na področju prenosa podatkov nasprotujejo enotnemu trgu, pa tudi eh, podatkovno vodenim tehnologijam. Ne moremo govoriti o zasebnih podatkih, kajti masovni podatki niso osebni podatki, ampak so podatki v velikem obsegu, ki eh, podjetjem omogočajo, eh, da iz eh, teh podatkov potegnejo zaključke. Gospod podpredsednik je omenil, da gre tudi za javne podatke. Če so na voljo masovni podatki in nihče ne bo vedel, kako te podatke uporabljati, potem to ne bo koristilo nikomor. Zaradi tega potrebujemo tudi ustrezno izobraževanje potrebujemo ključna priporočila na področju e-veščin. Hvala lepa. Modri karton, gospe Grapini, ga sprejemate, gospa Kalas? Ja, gospa Grapini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovana kolegica, v svojem govoru ste zastavili več vprašanja, pa imam vprašanje za vas. Komisar je izpostavil pomen majhnih podjetij. Jaz pa bi vam rada zastavila tole vprašanje. Ali menite, da e, smernice, eh, da zakonodaja e, za masovne podatke upošteva tudi načelo, da ne smemo za zakonodajo urejati vseh področji, e, tako e, da majhne in srednje velika podjetja ne bomo prisilili, da prevzamejo e, zakonodajo, ki se ne nanaša na nje? Hvala lepa. Evropsko gospodarstvo temeli na majhnih in srednje velikih podjetjih in zaradi tega mislim, da je zelo pomembno, da to seveda tudi upoštevamo. Še toliko bolj je to pomembno, ko govorimo o e, zakonodaji za to področje. E, ponavadi, e, ko sprejemamo zakonodajo, razmišljamo zgolj o velikih podjetjih in e, potem e, ta zakonodaja služi zgolj njim. E, vedno moramo misliti tudi na majhna in srednje velika podjetja in upam, da bo komisija to tudi storila. Gospod Silkiotis za dve minute. Najlepša hvala, eh, gospa predsedojoča. Eh, digitalni podatki morajo izboljšati kakovost eh, življenja evropskih državljanov. Nažalost, se tehnologija dan danes uporablja za to, da bi koristila velikim koncernom in multinacionalkam da bi eh, okrepila konkurenčnost in pa dobiček. Zaradi tega si moramo zastaviti jasne cilje. In na prvo mesto moramo postaviti interese naše družbe. Evropska unija mora uspodbujati države članice. Države članice eh, morajo zagotoviti subvencije in pa eh, uspodbujati vlaganja, zato da bomo zagotovili rast, inovacije in razvoj. Potrebno je ustvariti nova visoko kakovostna delovna mesta in eh, zagotoviti prosti dostop do spleta in eh, sicer eh, zaston. Eh, tako da bomo zaščitili tudi potrošnike. Podpreti moramo tudi majhna in srednje velika podjetja in to je ravno tako pomembno. Tako bodo ta podjetja lahko uporabljala tehnologijo in si zagotovila boljši položaj na trgu in eh, lažji dostop eh, do uh, financiranja. Uh, Gospod Helmer, za minuto. Gospa predsedujoča, 17 let sem že v tem parlamentu. Tukaj sem bil v času Lizbonskega eh, sveta, marca 2000 in spominjam se še cilja, ki smo si ga takrat zastavili, da vzpostavimo najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo na svetu do leta 2010. Ampak eh, študije. Eh, za prvo desetletje tega stoletja kažejo, da se je Eh, konkurenčnost Evropske unije pravzaprav eh, zmanjšala. Sedaj pa govorimo o sledečem naslovu brez glagola, uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti. Ta načrt ne more uspeti. Ali se nismo ničesar naučili iz preteklosti? Ne moremo doseči konkurenčnosti z dobro zakonodajo. Konkurenčnost lahko dosežemo z odpravljanjem uvir, z sprostitvijo podjetniškega duha in eh, na to Evropska komisija ne bi smela pozabiti. Ne potrebujemo predpisujoče zakonodaje, ampak bi morali zagotoviti več priložnosti. Madam. Najlepša hvala, gospa Kapel. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, gospod komisar. Eh, naš vsakdanjik eh, je digitaliziran. Temu se ne more izogniti nihče. Noben državljan, noben potrošnik, nobeno podjetje. In pomembni so seveda tudi masovni podatki. 4 milijarde evrov trenutno. Eh, prinaša eh, to področje in to je področje, ki naglo raste. Računalništvo v oblaku je izjemno pomembno za konkurenčnost Evropske unije. ZDA eh, za enkrat, če zmeraj imajo vodilno vlogo na tem področju. z pomočjo nove tehnologije eh, lahko eh, med eh, priseljenci hitro prepoznamo teroriste ali pa lahko zagotovimo aktualne informacije o spremembi podnebja. Zagotovimo lahko podatke o natančni, natančnem satelitskem položaju vozila in tako naprej. Masovni podatki torej eh, ponujajo veliko možnosti za telekomunikacijsko eh, področje, za varstvo, za inteligentne prometne sisteme, za pametna mesta in tako naprej. Ampak kako bomo izkoristili ta potencial, je odvisen od ulaganj eh, eh, v eh, to področje in pa od razvoja novih ustreznih veščin. Pri tem je seveda potrebno zagotoviti tudi varstvo podatkov. Masovni podatki ustvarjajo nova delovna mesta v Evropi, 3 odstotka bruto družbenega proizvoda do leta 2020 pričakujemo. Torej, izkoristimo to priložnost. Gospod Korvin Mike. Gospod Korvin Mike. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prebral sem, da zadostajamo, eh, da eh, so nas druge države prehitele. Eh, mislim, da govorite o ZDA. Ali o tem razpravljamo tudi v parlamentu? Številni podatki oziroma številna podjetja bi lahko na ta način uporabljala masovna podjetja in jih obdelovala, ampak zato potrebujemo tudi ustrezna pravila. In eh, mi ne moremo ustvarjati teh eh, pravil za podjetja. Tega ne moremo storiti mi. Vse inovacije eh, v preteklosti eh, so eh, bile plot eh, zasebnih podjetij. Tukaj gre za obdelavo eh, podatkov eh, televizijskih, radijskih hiš, eh, satelitov in tako naprej. Zavedati se moramo, da je obseg podatkov zelo pomemben. Zaprli smo se v slonokoščajni stolp in to smo storili v korist multinacionalk in zato mislim, da bi morali Evropsko unijo uničiti. Hvala lepa. Gospod Tun, nije. Torej, gospod Tarabela za minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospod komisar, eh, področje masovnih podatkov eh, predstavlja veliko priložnost, krati pa tudi nevarnost za potrošnike. Eh, ta dokument se osredotoča na tri vidike. Pri tem je potrebno poskrbeti za uravnoteženost interesov. Prvič gre tukaj za enake priložnosti za majhne in srednje velika podjetja in za velika podjetja potrebno eh, se je izogniti monopolom, kot obstajajo na področju informacijske tehnologije. Potem eh, je tukaj uporaba podatkov eh, v javni upravi. Potrebno je izboljšati hitrost prenosa podatkov in podatke izkoristiti na bolj učinkovit način v javni upravi. Potem eh, pa je potrebno zaščititi tudi potrošnike in zato potrebujemo ustrezen zakonodajni okvir. Na ta način eh, se bomo lahko izognili eh, zlorabi osebnih podatkov naših državljanov. Najlepša hvala, gospod Schaffhauser, za minuto. Spoštovani kolegi, z metodami Evropske komisije smo se srečali že v preteklosti. Eh, zmeraj eh, nam eh, obljubijo nek cilj, z enim zamahom bomo postali konkurenčnejši, bogatejši in tako naprej. Ampak tukaj gre za strategijo Evropske unije ali eh, nameravate vzpostaviti platformo, ki bo lahko stala ob boku Amazonu, Googlu in tako naprej? Ali boste zagotovili ustrezno infrastrukturo za shranjevanje teh masovnih podatkov? Ne. Strategija Evropske unije je, da eh, se eh, da odpre vrata podatkom, ki prihajajo iz ZDA. To bo koristilo le multinacionalkam osebni podatki se eh, prodajajo. Temeljni eh, vir eh, na svetu je človek. Podatkov ne želimo prodajati. Podatki ne morejo biti zasebna lastnina ali pa lastnina države. To mora biti lastnina vseh državljanov, sicer je ogrožena naša svoboda. Gospod Hökmark. Gospod Hökmark. Gospod Hökmark. Gospa predsednica, mislim, da je treba izpostaviti eno stvar. Eh, Podatkovno vodeno gospodarstvo ni nič novega. Eh, ta sprememba se je že zgodila in v tistih delih naših gospodarstv, eh, kjer je največ podatkov vodenih sektorjev, je tudi napredek največji. Se pravi, ni treba govoriti, da je to nova magija. Mi moramo pač zagotoviti da smo najboljši pri obdelavi podatkov podatki so znanje to lahko proizvajamo nameščamo na način eh, kot eh, tega še nikoli nismo videli v preteklosti eh, dostikrat pa seveda moramo marsikaj še nadoknaditi naprimer pri kibernetski varnosti treba je zagotoviti Eh, standarde zasebnosti, eh, eh, zaščito podatkov. Naša družba se mora prilagoditi in izkoristiti priložnosti, ki že obstajajo. In mislim, da je to dokaj preprosto na nek način. Če želimo, se lahko odločimo, da bomo najboljši. Eh, gospod eh, schaffenhauser in drugi menijo da živimo v devetnajstem stoletju pa ne mi lahko odločimo da bomo vodilni da bomo imeli eh, najboljše infrastrukture odprli bomo čim večje kapacitete in to je lahko naša odločitev gospa predsednica in mislim da moramo sprejeti to odločitev hvala lepa gospod hökmark modri eh, karton gospoda Ušelja. Ga spremete? Da, prosim. Eh, hvala lepa. Rad bi opozoril na naslednje. Strinjam se seveda s tem, kar je bilo povedano in sicer, da moramo spodbujati industrijo. Eh, pomemben pa je evropski državljan in za evropskega državljana je pomembna. Uh, pomembno varstvo osebnih podatkov. E, mi ne smemo varovati samo podatkov podjetij, temveč podatke posameznih državljanov. Pomislite namreč na celotno begunsko problematiko, s katero se soočamo. Kako lahko tu ukrepamo? Kaj lahko storimo proti goljifiji? in uh, napačnemu, nezakonitemu ravnanju na tem uh, področju. Mislim, da moramo pač poiskati drugačen pristop. Hvala lepa. Zelo cenim to vprašanje, ker mi pač eh, to da priložnost, da izpostavim še nekaj podatki niso nekaj eh, magičnega, digitalnega. To je znanje in znanje lahko razširjamo zelo hitro in to lahko delimo veliko krat. Jaz lahko vam dam znanje in vi date meni znanje in hkrati pa eh, ne izgubimo tistega, kar smo imeli predtem. Eh, in to je znanje. In kolikor jaz vem, je večina podatkov uh, takih, da se nanašajo na eh, internet stvari. Eh, ne gre za osebne podatke. Seveda mi želimo eh, varovati podatke, želimo zvišati eh, raven kibernetske varnosti, vendar podatke želimo izkoriščati za razvoj eh, zdravstva, znanosti. Mnogi tega tam ne želijo, vendar jaz to želim eh, in zaradi tega moramo vedeti, kako uporabiti podatke. Se pravi, Eh, mi moramo eh, varovati zasebnost, vendar hkrati tudi zagotoviti vodilno vlogo EU. Eh, hvala lepa, gospa Kompola Natri, za eno minuto. Hvala lepa. Eh, na področju digitalnega gospodarstva eh, je Evropska unija eh, pravzaprav slaba. Poglejmo si naše pisarne, ali tam najdemo evropske stroje, ali tam najdemo evropske programe. Bojim se, da se bomo posluževali samo objektov iz ZDA ali pa z vzhoda. E, torej, mi moramo nekaj storiti. Potrebujemo Evropsko unijo za ustvarjanje skupnega e, digitalnega starga. Potrebujemo skupne standarde, moramo zagotoviti varstvo podatkov. To bo e, koristilo zlasti MSP-jem in zagonskim podjetjem, pa tudi posameznikom evropski unija lahko postane pomemben akter na digitalnem svetovnem trgu in varstvo podatkov je lahko pravzaprav neka evropska znamka in eh, iz Evropske unije lahko naredimo pametnega, spretnega akterja in na ta način lahko ustvarimo milijone delovnih mest, vendar uklepati moramo in to sedaj. Gospod Rubik, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da smo sedaj v fascinantnem času. Eh, prehajamo iz realnega sveta v eh, virtualni svet. Realni svet se zrcali v tem navideznem eh, virtualnem svetu in velik izziv je, da najdemo tu prave algoritme in matematično podlago, da se znajdemo v tem novem svetu in zaradi tega je tudi potrebno, da najdemo novo eh, platformo za matematiko, informatiko, algoritme eh, eh, in da to ustvarimo v našem okvirnem raziskovalnem programu. Moramo biti vodilni na svetu. V tem trenutku imamo 200 milijard e-mailov na dan. Tu se tudi generira neko znanje, ki ga do sedaj nismo imeli. 800 milijonov uh, tweetov. Uh, 30 eh, milijard eh, sporočil na WhatsAppu, 2,6 milijardi eh, mobilnih telefonov. Bitev proizvedemo več, kot je peska na zemlji. To seveda ponuja veliko priložnosti. Količine podatkov so se v zadnjih letih vedno podvojile vsako leto in potrebna je seveda analiza eh, podatkov, eh, kajti to, kar tiči za temi podatki, je novo zlato in eh, zaradi tega čestitam komisarju Ancipu k tej strategiji. Mislim, da moramo postati hitrejši, boljši in bolj učinkoviti. Hvala lepa. Gospa Lauristin. Hvala lepa. Esko, eh, res tela bi priložnost, da govorim eh, estonsko. Eh, dobro je, da nam je. Eh, komisija dala statistični pregled eh, nad tem, kar se dogaja eh, na področju digitalnega gospodarstva. Vendar slika, ki jo imamo, ni dobra. Vidimo, da imamo velike razlike med posameznimi državami v Evropi. Če primerjam Italijo, Grčijo z nordijskimi državami, vidimo seveda velike razlike pri spretnosti ljudi pri uporabi računalnika računalnikov torej te razlike so zelo velike moje vprašanje je naslednje spretnosti izobrazba ki jo potrebujemo eh, vse to je eh, v pristojnosti držav članic in mi moramo pač pospešiti ta eh, proces, vendar brez skupnega pristopa tega ne bomo dosegli, če to enostavno prepustimo državam članicam ali ima komisija pravzaprav kak predlog kak, za to, kako zagotoviti eh, podatkovno vodeno gospodarstvo v Evropi za prihodnost? Eh, gospod eh, Šogor, hvala lepa. Torej, tu vidimo zelo velik napredek na področju digitalnega eh, eh, gospodarstva. Količina podatkov je neverjetno porasla in komisija je pokazala, da ima to lahko velik učinek na številna področja, eh, inteligentni prometni sistemi, zdravje in tako naprej to je tudi ekonomski potencial eh, za ustvarjanje novih delovnih mest eh, in razvoj novih poslovnih modelov. Tu eh, ima Evropa priložnost in zaradi tega moramo čim hitreje izkoristiti priložnosti in premagati razkorak z ZDA treba je izboljšati eh, koordinacijo, interoperabilnost, standarde, treba je investicije v IKT, eh, v internet stvari, raziskave, izobraževanje. Hvala lepa. Gospod Šogor, ali sprejemate modri karton? Gospod Rubik. Hotel sem se eh, zahvaliti. Eh, ali me eh, verjamete, da lahko z novimi brskalniki lahko odpremo nove možnosti za to, da državljani ugotavljajo, eh, kje pristanejo njihovi podatki, kakšna je eh, korist teh podatkov. Mislim, da so zlasti MSP-ji eh, težko kos temu novemu razvoju. Ja, eh, manjši eh, so vedno na slabšem, ko se borijo z velikimi in tu je stalni problem. S tem eh, zaključujemo prispevke političnih skupin. Sedaj prosta razprava, gospa Reda. Hvala lepa. Eh, veliki podatki seveda lahko vplivajo na družbo, eh, če eh, z njimi ravnamo odgovorno in ščitimo osebne podatke. Nekateri kolegi so omenjali nevarnost podatkovnega uh, eh, skrininga beguncev. Uh, torej, mi potrebujemo odprto uh, strukturo za raziskave, za preiskovanje podatkov. Uh, treba je seveda ugotoviti, uh, kakšna, uh, kakšne bi bili najbolj uh, primerni zakoni za eh, varstvo avtorskih eh, pravic. Dejstvo je, da eh, zaradi zastarelega zakona prihaja do negotovosti v raziskovalnem sektorju. Ali so javno-zasebna partnerstva prava pot? Mnogi Eh, projekti zahtevajo pravzaprav iskanje eh, vsebin, ki so v lasti eh, milijonov lastnikov avtorskih pravic. Tu moramo pravzaprav najti nove poti varovanje avtorskih pravic ne sme ostati uvira. Hvala. Naslednji je gospod Polčak. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Omenjeni so bili številni vidiki eh, podatkovno vodenega gospodarstva. Govorili smo o zaščitu osebnih podatkov, o zaščiti eh, poslovnih podatkov, o varstvu avtorskih pravic. Govorili smo o zahtevi po prožnosti. Ostaja pa še vedno eno vprašanje. E, avtorske pravice na eni strani in e, zaprosila za e, uporabo podatkov zaščitenih z avtorskimi pravicami. Pomembna je namreč tu hitrost celotnega postopka in to je velika šibkost v Evropski uniji, kajti mi nimamo skupnega trga. In eh, mi imamo številne pravne ovire. Hvala lepa, gospod Blanko Lopez. No? Uh, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem pripravil veliko vprašanj in izjav na temo razvoja spleta in pa na temo potencijala masovnih podatkov. To je še prav, pomembno, prav posebej pomembno za javno zdravje. Eh, hkrati je potrebno upoštevati eh, tudi eh, kibernetsko varnost in pa možnost goljufi na spletu. Mislim, da eh, splet predstavlja veliko možnosti tudi za javno upravo. Seveda pa je potrebno poskrbeti za pravo ravnotrije. Spoštovati je potrebno temeljne človekove pravice in zagotoviti varstvo osebnih podatkov. Eh, Kaj ti tukaj eh, gre za področje, ki vpliva tako na kulturo, kakor tudi na družbo? Pred tremi dnevi je visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice ZDA priporočil, eh, da eh, zelo eh, previdno ravnajo v zvezi z njihovim preiskovalnim uradom FBI in pa IPOL. Kakšno je vaše mnenje, gospod Maries? Hvala lepa. Dostekrat smo rekli, da denar porabljen za nove tehnologije, za IT, da je eh, to, tega bistveno manj kot v ZDA in na japonskem. Kako lahko pravzaprav zapremo to, eh, ta razkorak. Mi moramo premagati ta razkorak in razlike na evropskem trgu. Mi moramo zaščititi eh, tudi državljane EU. Torej, mi moramo ustaviti nadaljne odpiranje trgov na področju storitev. Eh, kaj nameravamo doseči s TISO? Evropska unija mora predlagati okvir, ki bo kos tveganjem eh, ki izhajajo iz digitalnega gospodarstva za delavce. To so vprašanja, eh, ki niso omenjena v ustnem vprašanju. Hvala lepa. S tem smo končali ta postopek in gospod podpredsednik Ansip eh, dobi besedo, da zaključi to razpravo. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane eh, poslanke in poslanci. Hvala lepa za vaše vprašanje in komentarje. Evropska komisija želi eh, čim bolj povečati potencial rasti za podatkovno vodeno gospodarstvo. E, imamo številne pobude, ki so načrtovane za letošnje leto. E, strinjam se, z gospod Ford, ki je izpostavila pomen eh, transparentnosti eh, pri nabavi, eh, pri razpisih na področju IT eh, in E eh, nabave. Eh, z e-nabavo lahko prihranimo 50 milijard eh, evrov na leto mi lahko pravzaprav mm, v vseh državah članicah uvedemo e-račune. Digitalni podpisi eh, so eh, možni. Seveda pa moramo biti pozorni na zaščito zasebnosti, eh, vendar hkrati seveda moramo omogočiti pretok podatkov po Evropski uniji. Eh, treba je odpreti podatke v eh, državah članicah. Eh, vsi akteri morajo imeti dostop do podatkov, ne glede na to, ali gre za MSP-je ali večje akterje. Digitalna ločnica je seveda pomembno vprašanje v EU, eh, kajti eh, tu ne gre za neko ločnico samo med državami članicami, temveč tudi znotraj eh, držav članic. Mi imamo države članice, ki so razvite, pa je v njih kljub vsemu eh, velik razkorak, naprimer med mesti, podeželjem, moškimi, ženskami, mlajšimi, starejšimi prebivalci in mi moramo pravzaprav eh, upoštevati vsa ta vprašanja. Dali ste mi samo eh, minutko, porabil sem že dve pa pol. Žal mi je, da nimamo časa. Komisija bo predlagala še letos eh, ustrezno zakonodajo, pohititi moramo. Seveda je eh, nekaj tvegan, eh, vendar največje tveganje je, da izgubimo v tej tekmi in zaradi tega moramo hiteti. Rad bi se vam zahvalil za današnjo razpravo. Eh, upam, da bom so zakonodajalci dobro sodeloval in hitro sodeloval za to, da ustvarimo pogoje za podatkovno vodeno gospodarstvo, ki bo koristilo našim ljudem, javnim organom in seveda tudi zasebnemu sektorju. Hvala lepa. Eh, kolegice in kolegi. Eh, razprava je zaključena dobila